in postopkov za reševanje kreditnih institucij in nekaterih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje bank. Gre za rezultat pogajanj. Naj vas opozorim, gospe in gospodje, da tukaj ne bomo imeli postopka catch-dry, pritegnite pozornost predsednika in tudi postopka po modri kartici ne bo. Ne vem zakaj, ampak tako pa če. Prav, sedaj prehajamo na govornike o menu političnih skupin, najprej o menu ELS, gospa Wortman Kohl. Hvala lepa, gospod predsednik. Menimo, da je zelo nujno končati bančno unijo pred evropskimi volitvami in zato moramo danes potrditi svoj eh, enotni mandat za pogajanje o, o enotnem mehanizmu reševanja. Ta mandat je že bil izglasovan in sicer z veliko večino na ravni našega pristojnega odbora. Glasovanje v tem plenarnem zasedanju mora služiti kot poziv svetu. V torek eh, je bila tudi potrjena enotnost eh, In eh, dobro je, da je namestnik predsednika vlade Grčije bil tudi prisoten pri razpravi. In to je povdarilo velik pomen, ki ga grško predsedstvo pripisuje tej uredbi. In jasno je povedal, da je pripravljen konstruktivno sodelovati, zato da bi dosegli skupni dogovor. Ampak grško predsedstvo se ne more pogajati, če ne dobijo ustreznega mandata od sveta Ekofin. In zato je eh, nujno ukrepati. Trgi nas opazujejo in že na samem začetku moramo stvari pravilno postaviti. Ko smo eh, se pogajali o, o, eh, šestorč, eh, o šestorčku, so. Eh, Vlade zagotovile tudi to, da je eh, tekst bolj objektiven. Na koncu smo se vsi dogovorili in smo se vsi strinjali, da je zaradi tega svešen eh, eh, dober, da je šesterček dober, ampak sedaj eh, svet eh, vleče noge za seboj in eh, pušča državam članicam, da odločajo. In težko si je predstavljati, kako naj to pripelje do učinkovitega sprejemanja odločitev. Da niti ne mislimo na to, kako bomo reševali banke v 48 eh, urah, če bo to potrebno. Eh, Poleg tega bo ta pristop tudi ogrozil učinkovito uporabljanje drugih eh, sredstev za reševanje. Moramo zagotoviti, da bo tudi bail-in ustrezno urejen, da bodo delničari in investitorji morali plačevati, ampak da bo to veljalo tudi za banke v težavah, ne glede na to, v kateri državi članici te banke poslujejo. Enaka obravnava mora biti zagotovljena tudi, ko gre za dostop do sklada, kajti tudi tukaj Eh, ni eh, stališče sveta primerno, kajti eh, svet se je razbil v nacionalne oddelke. In to bo še bolj okrepilo povezavo med vladami in bankami, namesto da bi jo razbilo. Potem je izjemno po, pomembno vedeti, da je ta uh, sistem pomemben za reševanje bank. Enotni sklad mora biti delojoč že od samega začetka delovanja enotnega mehanizma reševanja preko uh, združevanja bančnih dajatov na mesto desetih uh, let zbiranja uh, soglasij od držav. Ekonomski in pardon, odbor za ekonomske in denarne zadeve je izglasoval svoje stališče do tega mehanizma in eh, izglasovan je bil tudi enotni sklad, ki bo omogočil rešitev banke v enem koncu tedna. Ampak banke morajo plačati za ta sistem in naša skupina želi preprečiti, da bi še naprej davkoplačevalci plačevali reševanje bank. Svet je Eh, uvedel medvladni sporazum, začasni medvladni sporazum. Ampak mi imamo do tega velike zadržke, zato ker ne verjamemo v medvladne rešitve, dokler ne bomo prepričani, da je absolutno nujno, da izpolnimo ustavne zahteve. In prav tako, dokler nismo prepričani, da je to legalno. V določenem meri lahko razumem eh, stavne pomisleke ene države eh, članice v zvezi z eh, prenosi od bank v Evropski sklad, ampak ne moremo sprejeti medvladnega sporazuma, ki eh, izloča bistvene druge elemente iz enotnega mehanizma za reševanje in ki prepušča to državam članicam. Pogajalska ta miza je v tej hiši, ne pa v stavbi sveta. Trialog z grškim predsedstvom so edini format za pogajanje o tem eh, skladu in eh, mehanizmu. Zahvaljujem se prispevku komisarja Barnjeja v razpravi v torek. Vaš prvotni predlog za enotni mehanizem za reševanje je prava podlaga. Ta predlog kaže tudi pravo pot in poleg tega tudi zaupamo vaši odločnosti, da bomo dosegli kredibilen in pa eh, Eh, praktičen sistem in eh, prepričani smo, da se tudi vi eh, strinjate z nami, da je dogovor nujen, ampak ga ne smemo doseči po kateri koli ceni. Zaključek bančne unije je prva prioriteta za našo politično skupino v tem zadnjem mesecu našega mandata. Ta mehanizem je, ko je zadnji zidak, ki ga moramo ugraditi, da bomo zagotovili kredibilnost, da bomo zagotovili stabilen finančni sistem, da bomo olajšali dostop eh, do posojil našim eh, eh, podjetjem in gospodinstvam in da bomo zaščitili tudi komitente bank. Bančna unija je bistvenega pomena, da se ponovno vzpostavi zaupanje in da se pospeši gospodarsko oživljanje. Evropska ljudska stranka se zaveda svoje odgovornosti. Želimo dogovor. In sedaj bomo glasovali o tem dosjeju in to zato, da dosežemo en pomemben cilj. Želimo pokazati, da smo enotni. Dogovorili smo se že v odboru, da bo eh, naša usmeritev dobila tudi podporo preostalega dela eh, parlamenta. Tu v bistvu samo eh, ponavljamo svoja stališča, ki jih je Ekon izrazil že decembra lani ampak ne bomo zaključili dela po prvi obravnavi, vrata bomo pustili odprta. In to mora biti tudi eh, poziv svetu. Parlament je pripravljen nadaljevati pogajanja in pripravljeni smo tudi doseči dogovor pred evropskimi volitvami. V pogajanjih bomo odločni, ampak konstruktivni, vendar ne moremo sprijeti nobenega sporazuma kar tako kajti tu gre za zaključek bančna unija, ampak to delo moramo opraviti tako, kot je treba. Da. Hvala lepa, gospod Vatman Kol. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospod Svoboda. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar, kolegice in kolega. Naše sporočilo je zelo jasno. Sporočilo naše politične skupine je naslednje. Želimo rešitev, ampak to ni rešitev, ki jo predlaga svet. Ta rešitev za nas ni spremljiva. Potem želimo, da se hitro eh, odločimo o mandatu eh, sveta. Če bo svet to resno jemal, potem mora sedaj hitro ukrepati in hitro mora dodeliti mandat za pogajanja. Če si sedaj pogledamo nazaj, če si pogledamo v čas, ko je Evropski svet odločil, da želimo imeti bančno unijo in če si pogledamo, kaj se je dogajalo v teh zadnjih mesecih, potem lahko vidimo, da to ni naša krivda, da sedaj nimamo bančne unije. Krivdo nosi svet zato, ker je len. Gospod Svoboda, počakajte trenutek. Na nemškem kanalu slišim francoščino. Imamo tudi Nemce, ki seveda ne govorijo francosko. Morda bi lahko to uredili. Gospod Langen se pritožuje. Das, das ist das problem, dass der Rat nicht da ist. Ja, ja, to je tista težava. Sveta ni, to je največji problem. Um geht's denn jetzt? Um Zakaj gre, gospod Langen? Zato, da ni sveta? Da, to ste nakazali v prvem delu, zato sem vam želel pomagati. Imamo sedaj nemško tolmačenje? Prav. Gospod Langen je spet zadovoljen. Prav, kasneje lahko to potrdim še v nemščini. Kakšen je resnični problem? Za nas je resnični problem naslednji. Svetu ni všeč, da ta prava evropska institucija parlament in druga prava evropska institucija komisija vedno bolj lahko vplivata na evropska vprašanja, kar je čudno, ker gre za evropska vprašanja. In vedno več primerov vidimo, ko svet, ko ministri rečejo, ja, ja, saj osebini se lahko strinjamo, ampak mi moramo to narediti, ker smo mi ministri. In mi smo tisti, ki moramo razložiti svojim državljanom. Da so te odločitve take, ki niso vedno dobre. V svetu pride do dogovore, čeprav jih je tam samo 28. Dosti teže je doseči odločitev tukaj v tem parlamentu, eh, čeprav imamo dobro sodelovanje. Eh, predlog sveta ni učinkovit, zato ga zavračamo. Ampak svet se je odločil za pravno podlago, ki je mogoče pravilna, ampak Končno no, je to bila politična odločitev, kajti obstaja še druga pravna podlaga, ki bi zagotovila skupnostno metodo, Eh, v kateri bi komisija in parlament imela večjo vlogo in ta eh, druga eh, pravna podlaga bi tudi bila pravilna. Ampak tega svet noče, zato ker želijo, da ostane še vedno možnost vplivanja držav. Ampak tu gre za evropski bančni sistem, za potrebujemo evropsko rešitev in ne potrebujemo vsote nacionalnih rešitev. Drugič.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 mogoče izraz bančna unija ni pravi izraz, kaj ti gre za projekt za državljane, ne pa za banke. In zato je potrebno imeti močno evropsko rešitev, kaj ti, če sem prav razumel Financial Times, eh, se sedaj eh, v Združenem kraljestvu že dogaja to, da se skuša obiti določene rešitve, ki smo jih že sprejeli. Prihaja do novih spekulacij in eh, te spekulacije potem podpirajo na višjih ravneh, eh, pravno je mogoče to čisto sprejemljivo, ampak vsebinsko gledano eh, pa je sam cilj naših pravil sedaj bil zaobiden. In se, tako kot je rekla eh, kolegica Wortman Kohl, sedaj je prišel trenutek, da iščemo rešitve, ki ne bodo bremenile davkoplačevalce, ampak ki bodo bremenile banke mehanizem ni dober mehanizem, tu gre za dolg proces, kjer je težko sprejemati odločitve. Zato moramo nekaj narediti tudi v zvezi z mehanizmom. Zelo zadovoljni smo bili, eh, ko se je komisija odločila, da je. Eh, reševanje bank potrebno, ampak vrniti se je treba k, te, eh, k temu, kar je bilo na začetku in najti boljšo rešitev kot to, kar imamo sedaj. Ta postopek je dosti preveč zapleten. Eh, predstavljajte si, da začne neka hiša goreti, pa je treba vprašati občino, če se da kaj narediti. Če, če Eh, nekdo dobi napad, eh, potem v bolnici ne sprašujete uprave bolnice, kaj je treba narediti, ampak je zdravnik tisti, ki mora takoj ukrepati. In tudi tu je podobno. No, drugo, časovni okvir Deset let je predolga doba za vzpostavitev sklada, kar itak ne bo verjetno dovolj. E, tukaj slišimo nekatere, ki pravijo, če bo e, skrajšali to dobo na pet let, kar bi bilo razumno, potem bi nekatere banke v šipkejših državah morale plačevati več in to bi bilo dodatno breme za banke. No, pa imej. Eh, pa imejmo neke vrste eh, varovalko, tako da bi banke lahko šle na kapitalske trge z jamstvom bank oziroma popravljam se, da gre lahko sklad na kapitalske trge in da banke eh, jamčijo. To sta dve stvari, ki jo moramo zahtevati od sveta. In na zadnje, najprej se želim zahvaliti uh, Eh, pogajalskemu timu, v katerega popolnoma zaupam, kajti vidim enotnost in vidim močno stališče, eh, ki ga brani ta ekipa. Ali se ne strinjate vi za močnim pogajalskim eh, timom? No. To. Ampak ta pogajalska ekipa mora imeti jasno stališče. In to stališče je stališče naše politične skupine nobena rešitev ni boljša kot slaba rešitev. Ne bomo sprejemali neke rešitve samo zato, ker moramo hitro doseči rešitev. Kajti, če bomo na koncu imeli slabo rešitev, bo težko to izboljšati pozneje. Zato moramo sedaj to jasno povedati, ko sposilna skupina socialdemokratov in še enkrat zahtevamo od sveta za to, da hitro podeli mandat. In gospod predsednik, ne čakajte na 17. ali 18. februarja. Prosim, to storite naslednji teden začetku naslednjega tedna moramo imeti mandat, moramo se pogajati. Naše stališče je jasno. Želimo eh, rešitev, ampak nismo pripravljeni sprejeti slabe rešitve, zato ker je na eh, koncu dneva tako, da je bolje, če nimamo nobene rešitve, kot pa če imamo slabo rešitev. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Svoboda, sedaj po imenu liberalcev in demokratov, gospod Vrhovstad. Eh, Hvala lepa. Gospod predsednik, prvo vprašanje, ki vam ga želim postaviti, je, kje pa je svet? Kje pa je svet v tem razpravi? Tukaj eh, pošiljamo eh, Eh, sporočilo. Eh, to ni sporočilo gospodu Barnjeju, kajti gospod Barnjej stoprocentno stoji za nami, eh, mi mislimo isto, ampak zakaj ni sveta tukaj? Saj sveto to govorimo. Vi delate to za medije, gospod Kalahan, zato ker ste proti bančni uniji. To lahko razumem, vi ste tu, ampak da tukaj ni predsedstva EU, to je Oni so tisti, ki morajo pripraviti eh, nov predlog. Gospod eh, Svoboda ima povsem prav. Povsem nesprejemljivo je, da bi sedaj moralo, morali čakati do naslednjega ekofina 17. februarja. Do 17. februarja morajo čakati za novi mandat. Se pravi, izgubili bomo 14 dni, še enkrat bomo izgubili 14 dni, poleg vseh ostalih izgubljenih mesecev. Kajti eh, svet je sprejel to odločitev junija 2012 in 12 niso sposobni opredeliti novega mandata tako, da bi se lahko nadaljevala pogajanja z Evropskim parlamentom. Bodimo pošteni, že nekakrat smo povedali, da predlog sveta ni bil spremljiv in da potrebujemo drugega. In dramatično pri vsem tem pa je, da je že šest let poteklo, odkar se je začela finančna kriza. Pred šestimi leti se je kriza začela in še vedno nimamo rešitve za bančno krizo. Američani so to takoj naredili. Prva stvar, ki so jo američani naredili, je bila ta. Eno leto po začetku finančne krize so dokapitalizirali svoje banke in rešili problem. Švedi eh, so tudi ukrepali v času svoje krize. Eh, Japonci so pa tako kot mi čakali 15 let, predno so se odločili za dokapitalizacijo bank. In dolgo obdobje ekonomske stagnacije je bil pa rezultat tega pristopa na Japonskem. In zato eh, zahtevam, gospod predsednik, da v imenu Združenega parlamenta res pošljete pismo s pozivom predsedniku sveta in da v tem pismu poveste, da za nas to ni sprejemljivo in da zahtevamo, da se pospeši jo pogajanja v svetu, tako da bi lahko eh, dali nov mandat za pogajanja. Potem časovni okvir, hitrost. Vsi se strinjamo. To, kar je v. Eh, predlogo sveta je kot trabant, če lahko uporabim to metaforo za avtomobilo. Se pravi, postopek je počasen, okoren, kaj ti potrebovali bi McLaren ali pa Ferrari, če bi želeli rešiti ta bančni eh, problem v enem koncu tedna. In končno pravna podlaga, kot vsi veste, mislim, da obstaja samo ena dobra pravna podlaga, to je člen 114 pogodbe. Zakaj? Zato, ker gre tu za zaseben denar, tu ne gre za državna sredstva, ki bi jih želeli. Torej, prava pravna podlaga je člen 114. In slišal sem že, da nekateri ljudje želijo sprejemati tudi določene kompromise, da bi mogoče imeli eh, tudi klauzulo o. Eh, o da bi imeli lahko samo okvanitveno klauzulo na konci in da bi začeli s sistemom, potem čez leto, dve, potem bi pa eh, vse skupaj lahko bilo preneseno v pravo skupnosti. Ali je to dobro ali ne? No, ampak kakorkoli že, eh, začnimo se pogajanji s svetom in zahtevajmo, da je pravna podlaga 114. Če je pravna služba sveta, eh, pravna služba komisije, pravna služba komisija, Če vse, eh, če vse tri pravne službe pravijo isto, je to čudež, kaj ti običajno imajo te pravne službe različna mnenja. Tokrat imamo isto mnenje vsi in, in to je e, samo zato, ker je ena država e, proti. In zaradi tega imamo sedaj spet ta medvladni dogovor izven pogodbe in to negativno vpliva na pristojnosti Evropskega parlamenta. Hvala lepa gospod Verhofstadt, sedaj pa v imenu zelenih gospod Kombendit. Gospod predsednik, kolegice in kolegi. Guy Verhofstadt ima prav. Že od junija 2012. Ali veste, zakaj se svet tako dobro eh, tako obnaša? Zato, ker pozna parlament in svet ve, da če se na parlament pritiska v teh eh, zadnjih mesecih, eh, bo v zadnjem trenutku eh, mogoče kaj doseči. Čisto slučajno boste videli, da bo v zadnjem trenutku polovica pred predloga sveta sprejeta, da jo bo sprejel parlament, mogoče s tem, kar je rekel Gi, eh, da bo tam klauzula, kjer bo pisalo, da eh, lahko pregledamo eh, to zakonodajo čez 3-4 leta. In zato se svetu nič ne mudi. Eh, bolj kot je malo časa, več možnosti ima, da zmaga. Res je, da so te institucionalne stvari zapletene, člen 114, eh, člen 152, eh, ampak moramo reči, tu ne gre za javna sredstva. Naj nas Nemci pustijo pri miru. Nemško ustavno sodišče nima nobene besede pri tem. Tu gre za zasebni denar, za zasebne banke, za multinacionalne banke, ali boste rekli Deutsche Bank, da je Deutsche Bank kljub svojemu ime, e, imenu eh, Nemška banka Unikredit, ki ima največji promet v Nemčiji, je drug primer, naj nehajo govoriti o tem, kajti tu gre za to, da najdemo mehanizem reševanja za zasebne banke. Tu ne gre za trošenje davkoplačevalskega denarja. In zato države ne morejo zapičiti eh, svoje zastave v ta mehanizem. Parlament mora jasno povedati. Glede na to, da gre za to, da moramo organizirati zaščito eh, državljanov in potem moramo eh, narediti tako, da se ba banke ne bodo mogle obračati na države in reči, eh, mi smo v težavah, vi nam morate dati denar. Zato moramo sedaj ustvariti evropski mehanizem. Če bi bilo tako, kot predlaga svet, če bi to naredili na ravni vsake posamezne članice, potem eh, bo spet tako, da bodo najšipkejši ostali šipki, najmočnejši ostali močni. In to se sedaj dela s tem predlogom. In to je tisto, kar mora ta parlament zavrniti. Edini način, kako zmagam, eh, zmagati, je ta, da ta parlament pove in ponovi, da je bolje, da nimamo eh, nobene rešitve, kot pa da imamo pravo rešitve. Kajti, če ne bomo znali Eh, razložiti tega, če ne bomo znali prisiliti sveta, kaj temu razmišljamo, če bomo na koncu rekli, eh, ja, se moramo sprejeti za to, da bomo nekaj imeli, potem smo vse zgubili. Posem jasno je in upam, da bo predsednik parlamenta to jasno povedal. In upam, da bomo video posnetke te razprave poslali svetu, kajti ne more priti z letalom iz. Uh, eh, Aten sem, tako da bo lahko poslušal. Eh, in 27. drugim državam je treba poslati tudi te posnetke, tudi nemški vladi. Povejmo to na glas in povejmo, ka, o čem bomo glasovali in kako bomo glasovali. Ne bo eh, rešitve, ki ne bi bila eh, skupnostna rešitev, kajti skupnostne metode eh, varujejo državljane pred. Eh, Eh, pred eh, eh, propadi bank. To je tisto, kar branimo in kar moramo braniti. Hvala lepa. Hvala lepa v imenu EKR, gospod Karanen. <clears throat> Uh, gospod predsednik, tudi sam skušam biti optimističen glede teh zadev. Nekoč bo morda celo kombendit povedal kaj pametnega. Pred letom in pol sem bil tudi sam skeptičen, ali bi svet lahko dosegal dogovor glede teh zadev glede zadnjih faz bančne unije. Bodimo realistični. Govorimo o pomembnem premiku, kar se tiče soverenosti v evroobmočju in govorimo o zelo velikih vsotah denarja. Sedaj bi lahko zagotovili pomembno gotovost za banke evroobmočja in to je gotovo v interesu vseh. Čeprav to ne vključuje moje države, mislim, da je to v našem interesu, da se to zgodi. Prav tako menim, da je v interesu vseh, da končamo s prakso, ko banke ustvarjajo dobičke, če pa kaj spodleti, pa potem davkoplačevalci plačujejo. S tem se ne strinjam. Moja skupina ni proti večini besedila odbora Ekon, imamo pa nekaj resnih pomislekov, kar se tiče stališča parlamenta. Prvič. Mislim, da moramo zagotoviti, da bodo tiste države, ki so izven evroobmočja, ki imajo veliko eh, hčerinskih družb v evroobmočju, da bodo lahko vplivali na odločitve, ki so tudi njihove. In mislim, da moramo zaščititi evropski proračun, da ne bo reševal bank v valuti, ki se ji veliko državčanic ne bo pridružilo. In zato smo proti, ker jamstvo za to v tem predlogu ni. Potrebujemo jasnost, kdo bo sprejemal odločitve, ko spodleti banki v evromočju. In cenim to, da je potrebno, da bi vsi sodelovali, da ne odločajo samo največje države. Biti moramo pa tudi previdni, da ne bi imeli tako toge strukture, da se potem ne bi mogla ustrezno odzivati na različne načine, kako lahko propade banka v vsakem času, kjerkoli Zato je potrebno izboljšati tako parlamentarno, kot tudi stališče sveta, preden bomo našli dogovor, ki bo uprit severnim in južnim državam in tudi državam ne evromoča, prav tako kot evromoča. Žal pa seveda danes ne gre za to, da želimo storimo korak naprej ali najdemo rešitev. Gre za institucionalne odnose in za to, da se bahamo. Vrhovstvo te da, da ne kopiramo ZDA, morda bi morali to poskusiti tudi na drugih političnih področjih. Torej, moja skupina ni popolnoma zadovoljna s tem stališčem ne sveta, ne parlamenta. Mislim, da moramo spoštovati pravila enotnega trga, da moramo spoštovati pravila o državni pomoči. Vseeno pa smo se tega vprašanja skušali lotiti tako, da smo gledali na vse skupaj širše, da ne bomo samo drobnjakarski in se samo kregali med institucijami. Po Lizbonski pogodbi ima parlament eh, znatna pooblastila, skušamo jih izvajati na odgovoren način. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Gue NGL, gospod Cimer. Hvala lepa. Mehanizem za banke, o katerem govorimo, je sestavni del bančne unije. Na začetku bi naj služil tudi temu, da bi ekscesivne dejavnosti finančnih trgov omejili. Ko pa si ogledamo celotno razpravo, lahko ugotovimo, da tako, kar se tiče predlogov in dosedanje argumentacije sveta, pa tudi kar se naše razprave v Evropskem parlamentu tiče, da smo veliko napovedovali, konec koncev, ko govorimo o bančni uniji in ko smo potrdili enotni mehanizem za reševanje, pa smo seveda ugotovili, da smo veliko govorili, storili pa bolj malo. Zato izhajam iz tega, gospod predsednik, da boste svetu, ki ga ni, in to je potrebno izpostaviti, da boste torej naša stališča grškemu predsedstvu jasno predstavili in mislim, da je zelo dobro, da je komisija navzoča. Seveda je to, kar govorimo, pomembno tudi za komisijo. Moja skupina, naprimer, sploh ni tako prepričana, da je dopis, ki smo ga dobili od gospoda Baroza na vaše vprašanje, na vaš, na vaš dopis, da je to zadostna podlaga. Tudi strani komisije bi si želela bolj jasnega stališča. v teh pogajalskih razmerah, bi morala komisija jasno povedati, kaj je mogoče, če se si želi, če resnično nastopa kot varuhinja pogodb. Sedaj pa, kar se stanja pogajan tiče. Imeli smo pogajanja v trialogu včeraj, verjetno bomo kmalo slišali oceno tega, dejstvo pa je, da svet ni popustil. Ne, kar se medvladnega sporozuma tiče in ne, kar se postopka sprejemanja odločitev pri skladu za reševanje tiče. Mi pa zahtevamo, da ostanemo pri 114. členu, da gre za skupnostno metodo. Prav tako bi se radi izognili temu, da bi parlament dejal, da bi morda bili pripravljeni sprejeti tudi oži mandat na medladni podlagi. Vse pomembne odločitve pri mehanizmu za reševanje moramo sprejemati z odeležbo Evropskega parlamenta. In jasno bi rada povedala, da ne bomo sprejeli, da bo svet tisti, ki bo sprejel končno odločitev. Vemo, kako bo potem vse skupaj potekalo. Tiste močnejše države članice bodo zase in za svoje banke spet uveljavile svoja pravila svoje zadržke in potem bo nastopilo to, kar imenujemo socializacijo zasebnih dolgov bank in bodo države članice, davkoplačevalci morali to prevzeti, za končno posledico pa bo to potem imelo še večjo neenakost med državami članicami. Tako bi potem težave samo še zaostrili. S tem se torej sploh ne strinjamo. Sedaj pa še splošna pripomba. To je tisto, kar sem rekel, da smo veliko govorili, potem pa nismo prav veliko storili. Če bomo vedno znova govorili o težavi too big to fail, prevelik, da bi propadal, potem bomo konec koncev sprejeli, da banke ne bodo več opravljale svojega bistvenega poslanstva. Govorili bodo o zapletenih mehanizmih na mesto, da bi banke počele to, za kar so pristojne in bi potem seveda tudi brezposobne bankrotirati. Potem smo ne bi potrebovali mehanizmov za reševanje. To sem želela jasno povedati. Še ena pripomba. Pred nekaj dnevi smo z nemškega finančnega ministrstva dobili študijo, kjer pišejo, da 114 člen ni eh, dovolj, da potrebujemo tudi 153, potrebujemo pa obrazložitev finančnega ministrstva Nemčije. In to se nam zdi nezadostno. Ni razloga, zakaj bi ne imeli 114. člena. Upam, da bo nemška vlada kot koalicija dveh glavnih partnerjev, da se ne bo veljavil zgolj konservativni del, da bo tudi socialdemokrati ostali pri tistem, kar so v zadnjih mesecih vedno znova napovedovali in da bodo tudi v vladi odprli to vprašanje, da ne bomo imeli torej samo konzervativno stališče, da bo končno, da ne bo to konzervativno stališče postalo konc koncev stališče sveta. To moramo preprečiti. Zato od socialnih demokratov pričakujem, da bodo prizeli svojo odgovornost. In še, še nekaj. Gospod Cimer, da boste pa morali zaključiti. Da, torej nismo pod časovnim pritiskom. Nismo mi povzročili tega, da smo pod časovnim pritiskom, da mandat ni jasen. To je krivda sveta. Če ne bomo tega naredili v tem mandatu, potem pač ne bo odločitev in se bomo morali spet pogajati. E Hvala lepa. Sedaj pa skupina EFD, gospod Terho. Hvala lepa. Mislim, da je prva faza bančne unije dobra. To sem podprl. Pri drugi fazi pa imam praktične in bistvene pomisleke. Ekonomisti so špekulirali, da bo učinkovitost tega sklada premajhna. Skrbi me še prav posebno skupna odgovornost za mehanizem, ki je na strani vlad držav članic. Jasno je, da se države članice skušajo izogniti sistemu skupne odgovornosti za svoje banke ali druge inštitucije. ne smemo prodajati tega sistema državljanom, da bomo tako privrčevali pri stroških. Ne, to ni res. Banke bodo stroške prenesle na običajne bančne pristojbine in to bo zadelo predvsem tiste z nizkimi prihodki. Tako da ne moremo reči, da ne bo več prispevka davkoplačevalcev plačevali bodo, pa naj se gre za krizo ali ne. Skrbi me časovni razpored. Mislim, da gremo v napačni smeri, kar se časovnega pritiska tiče. Če želimo vse skupaj na hitro spostaviti, ne smemo si zmanjševati časa za pogajanja. Vzeti si moramo dovolj časa za spostavitev sklada, sedaj smo predvideli deset let. Spodleteti nam ne sme, to je preveč pomembno. Naj ponazorim, kako kompleksen je ta projekt v različnih državah. Na finskem, v moji državi, imamo tri velike banke. Dve sta povezani z drugimi nordijskimi bankami, švedska in danska, pa nista del tega. To je sedaj vprašanje, kaj se zgodi, če torej te severne nordijske banke naletijo na težave tem trenutku se to ne zdi, da je mogoče, ker so v dobrem, ker, so, ker dobro delujejo. Vendar pa kaj se bo zgodilo v različnih državah, če bi prišlo do tega? Bojimo se, da bi potem mi plačevali za vse skupaj. Sem pa nad vse zaskrbljen, ker preveč hitimo in pozabljamo, da je to preventiva za naslednje krize, ne pa za to krizo. Pozabljamo, da sedaj najslabših posojil ne bomo vključili v ta eh, mehanizem. Obremenitveni testi, če ne bodo delovali, bo to tudi razlog za pomisleke. Mislim, da dobre bančne unije ne bomo postavili kar na hitro in se iz, s tem, da se izogibamo politični odgovornosti. Potrebno je dovolj. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Stojanov, samostojni poslanci. Predsedatelju, v moj teravot v to zimo. Hvala lepa, gospod predsednik. Med svojim delom v tem mandatu sem vedno varoval interese evropskih državljanov, tistih, ki so sedaj tukaj na balkonom, ki nas spremljajo in spremljajo naše delo. Vsi ostali želijo imeti zaščitene svoje prihranke, ne želijo plačevati dvakrat za napake finančnih morskih psov. Vedno se pojavi trenutek in mislim, da je sedaj prišel ta trenutek, da storimo nekaj odločnega. To pomeni, da se spet spomnimo, da je Evropska unija suverena unija držav članic, ne pa unija 28 avtonomnih provinc. Naj podprem gospoda Svobodo, dejal je, da določenih držav ne moremo zaradi različnih razlogov izključiti. izključiti. Če imamo določen mehanizem, moramo to veljaviti pri vseh državah. Tukaj pa imamo težavo. Jasno je, da Evropska unija nima pristojnosti ukrepati na tem področju. In če ena od držav članic, največja, tam, kjer je sedež ECB, če ta velika država misli, da obstajajo težave pri vsem tem, potem se moramo vprašati tudi mi, ali je vse lepo in prav. Sicer pa podpiram vse kolege, vse govornike. Moje delo pri razpravi tem poročilu je pokazalo, da sem poročilo podpiral od samega začetka. Jasno pa je, da če si želimo, da bo sistem deloval za vse, moramo spremeniti pogodbe. Pogodbe bo potrebno na novo napisati. In ko bodo vse države članice, ko bodo narodi, sovereni, sprejeli te spremembe, bomo lahko šli v naslednjo fazo, nekakšno obliko federalizacije. Evropska komisija in Super Mario Draghi so prekoračili vse meje. Pa saj ne gre za računalniško igro. Ne jemo čarobnih gobic. Nekaj popolnoma drugega. To želimo vsi sovereno unije. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu odbora Ekon, gospa Bowles. Tri minute. Hvala lepa. Predsednik skupine je podprl stališče našega odbora, ki je skajalo iz razprave ta teden. V trialogu bomo skušali zagotoviti, da bodo vsa vprašanja predmet pogajen. Imeli smo tri trialoge, ko grško predsedstvo ni imelo pogajalskega mandata, razen stališča sveta. In seveda obstajajo meje, kako dolgo lahko razlagamo drug drugemu svoje stališča in izgubili smo že kar precej časa. sama sem podala zamisli na lastno pobudo prek teh stališča parlamenta. Skušala sem biti podjetna in komisija je pri tem pomagala. Vendar pa potrebujemo obe strani, če želimo doseči premik. Ne moramo iti samo v eno smer. In tudi ne želim si in nimam namena, da bi to storila. Tako da se mora svet tudi premakniti, uporabiti tudi domišljijo. Biti mora bolj evropski. Seveda majhni, postopni koraki niso dovolj. Nekateri ministri pravijo, da ni porožnosti. To ni pravi način delovanja. Kar se nekaterih vidikov strišča sveta in parlamenta tiče, oboje ima ga nekaj dobrih zamisli. In seveda lahko potrdim, da moramo izbrati najboljše od obeh, ne pa najboljše in najslabše od samo ene strani. So, odločanje pomeni, da moramo najti najboljše obeh strani. Danes vam lahko pokažemo, da seveda lahko enostransko glasujemo, lahko se potem spet vrnemo in glasujemo o poštenem kompromisu. Vendar pa ne bomo glasovali o stališču sveta ali skoraj da enaki različici stališča sveta. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Sančes presedo v imenu Ferrere. Muchas gracias, eh, presidente. En nombre de. Hvala lepa, gospod predsednik. V imenu Elize Ferrere bi se rad zahvalil za razpravo. Samo trenutek tehnične težave. Ich, ja, Herr kolega Langen, ich höre das. Kolega Langen, da, da, to sem slišal tudi sam. Hvala lepa za to, da ste me spet opozorili na to. Nemška kabina ima danes morda nekaj več tehničnih težav. Aha, vse je spet lepo in prav prosim, gospod Sančes, presedo. Continuo, presidente. Iniciaba mi intervención diciendo que agradezco el tono y el contenido de los debates que se han realizado con motivo de la presentación de nuestra eh, posición en la comisión de economía y hoy por parte de los líderes v odboru, ko smo govorili o Evropski uniji. Samo trenutek, prosim. Res mi je žal, pravi gospod predsednik. Torej, nemška kabina mi je pravkar sporočila, da jim nekdo krade mikrofon. Kdo je bil to? Povejte, angleži, aha. Prosimo sedaj Združeno kraljestvo v kabini za zadržanost, da bomo spet lahko slišali tolmačenje v nemščini. Gospod Sančes, presedo, ponovno se opravičujem za prekinitev. Hvala lepa. Torej vsi si želimo zagotoviti, da boste seveda slišali tudi nemško tolmačenje. Kot je izpostavila predsednica gospa Bowles, nismo prišli do dobrega rezultata. Zato pozivam parlament, da glasujemo tako, da bomo pokazali svojo odgovornost kot so zakonodajalec. Potem moramo zagotoviti, da bo zakonodaja vključevala vse bistvene elemente in da bomo darovali odločno. To je projekt Unije, potrebujemo enotni sklad, potrebujemo enotni mehanizem za reševanje, ki bo sta sposobna darovati tako od samega začetka. Svet moramo pozvati, da ukrepa in da grškemu predsedstvu pogajalski mandat. Parlament si želi ambicioznega vsebinskega dogovora v prvi obravnavi. Parlament mora biti odločen in storiti, kar je potrebno. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobar dan tudi vsem vam, poslanke in poslanci. In najlepša hvala, gospod predsednik, da ste me ponovno povabili, da še enkrat razložim to zelo pomembno temo eh, ki, o bančni uniji in tudi drugi stebr bančne unije. Kajti v prvem stebru, eh, prvi stebr, ki je predstavljal nadzor nad vsemi bankami v evrskem območju in tudi v državah, ki želijo pristopiti k eh, evro pred, se pridružijo evro, so, imajo že možnost eh, nadzora. Naj vam povem, tako kot posod druge, preventiva je cenejša kot zdravljenje. Nadzor je e, preventiva. In ko je včasih treba kaj popravljati in žal je treba kdaj kaj popravljati, pa je pripravljeno popravljanje vedno cenejše kot improvizirano popravljanje ali neorganizirano popravljanje. Kaj ti e, eh, na koncu se potem. E, zahteva od eh, davkoplačevalcev, da se plača. Že v torek sem vam predstavil stališče komisije. Stališče komisije, ki je tako kot vaše. Namreč ta uredba je nujna, kot je rekla kolegica Wortmann-Kohn. In prav tako, kot vi, tudi jaz želim, da dosežemo dober sporazum, dober dogovor, ki bo kredibilen, ki bo tudi kredibilen v svojem delovanju do eh, finančnih trgov. Istočasno pa potrebujemo robusten mehanizem, učinkovit mehanizem, ki bo zagotovil reševanje takrat, ko je potrebno. Prav tako pa eh, bo to moral biti mehanizem, ki bo eh, omogočil organiziran stečaj bank eh, brez nepotrebnih zamud. In, ki bo omogočil tudi to, da ne bo več treba se vedno obračati na davkoplačevalce. Kajti gospod Tero je govoril tudi o tem. In tako sem pripravil se tudi na triolog, ki je potekal včeraj in ugotovil sem, da obstaja konstruktivno odnos. E, predsednica Šal Bowles je pokazala tako konstruktivnost, pa tudi gospod Vrtman Kol, Vicky Ford, gospod Gigold, gospod Sančel, Sančez Preseto ki predstavlja eh, eh, tudi eh, tiste, ki delujemo na drugih področjih. Skratka, Vendar pa to velja tudi za svet. Včeraj je bil svet odprt do naših eh, zamisli, kot je gospod Venezelos povedal pred nekaj dnevi. Pregledali smo skupaj različna tehnična vprašanja tega besedila. Eh, to so zelo kompleksna vprašanja. Tukaj gre za velike stvari in to zahteva vsebinski razgovor, vsebinsko razpravo. Ne, torej, Tu gre za reševanje, ki se nanaša na 75 odstotkov eh, evropskih eh, podjetij potrošnikov. Kajti eh, stanje v bančnem sektorju je stalno vplivalo na celotno območje Evropske unije in zato želim, da ne bi več izgubljali časa. Kaj smo delali v času krize? Gospoda Ferhoštata ni več tukaj. On je govoril o tem, kaj nas je kriza naučila. Bodimo pravični z vašim delom, z delom sveta, z delom, ki sem ga upravil jaz s svojo ekipo. Torej, vsi smo veliko delali, da bi se česa naučili iz te krize. Več kot 30 zakonov je bilo predlaganih in tudi sprejetih, da bi išli iz krize, tako kot so delali eh, američani na svoj način, na svoje strani. Vsi smo želeli zaščititi varovalce, eh, želeli smo zagotoviti spoštovanje davkoplačevalcev in zaščititi sodržavljane. Delo ni končano. Ostaja nam drugi stebr bančne unije. Eh, gospa Cimer me sedaj ne posluša, ampak upam, da je dobila zapisnik. Hvala. Eh, sem vas poslušal, gospa Cimer, in eh, prosim, eh, pozorno prebedite zadnje besedilo, ki sem ga predstavil prejšnji teden v imenu komisije. Govori o strukturni reformi največjih bank. Kajti točno s tem vprašanjem se želimo ukvarjati. Z vprašanjem velikih bank, tako da bi jih spodbudili, da one opravijo svoje delo, kot ste rekli, gospa Cimer. Njihovo delo pa je posojati podjetjem, gospodarstvu, potrošnikom. Njihovo delo ni špekulirati. In moramo biti pošteni, veliko dela nam ostaja, preden bomo dosegli dogovor. Najprej je tu to zelo občutljivo in pomembno vprašanje za vaš parlament in sicer vprašanje medvladnega sporazuma, za katerega so se odločili ministri. To je hotel svet, kot ste rekli. V torek sem povedal, kakšno je stališče komisije do tega vprašanja. Prepričani smo, gospe poslanke in poslanci, da je člen 114 dobra pravna podlaga. E, torej imamo podlago, na kateri lahko ukrepamo. Torej, to je člen 114, ki bi moral biti temelj resolucije oziroma reševanja. In še nekaj želim povedati uporaba takšnega sporazuma ni v nasprotju z eh, pogodbo, če se nanaša samo na prenašanje in zbiranje sredstev. Tukaj je naše stališče jasno, gospod Cimar, eh, gospod Barozo je odgovoril predsedniku Šulco in jaz sem vam na razpolago, kot sem bil včeraj. Zato, da še bolj natančno odgovorim na vaše vprašanja, tudi na eh, vprašanja pravne narave. Torej, če se bo eh, parlament odločil, da bo pokazal določeno no, mero pripravljenosti na kompromis pri tej občutljivi točki, potem bo svet moral pravilno oceniti tak korak, moral bo ugotoviti, kako pomemben je tak odnos in bo moral tudi prevzeti vse posledice za vse druge vidike pogajanj. Tukaj je kar precej točk eh, tega mehanizma reševanja, ki morajo biti predmet razprave in o katerih se bo treba odločiti. Tu so še druga vprašanja, eh, o katerih se trenutno razpravlja, kot je to rekla Sharon Bowles. Naj na hitro povem, za kaj gre. Financiranje, upravljanje, demokratična odgovornost nadzornih svetov in uprav in eh, za te stvari sem naredil predloge. Te eh, predloge sem natančno razložil v eh, trialogu. Eh, Osnovna načela so naslednja. Lahko razmišljamo o tem, kako zagotoviti hitrejše eh, združevanje nacionalnih eh, kompartimentov, da bi prišli k malo do sporazuma. In kot je rekla gospa Wortman Kohl, potrebujemo eh, skupni sklad že od prvega dneva obstoja mehanizma. In naj se navežem na gospoda Ferhofštata. Treba je zagotoviti omejeno trajanje medvladnega sporazuma, če bo že sprejet. Potem vprašanje backstops. Čeprav eh, se ti ne bodo takoj uporabljali in se bodo uvajali eh, postopno. Potem tretjič. Pomembno je tudi, oblikovati tak mehanizem, ki bo omogočal hitro in učinkovito eh, odločanje in ki bo nudil vsa pravna jamstva. Potrebujemo nekaj, kar nam bo omogočalo ukrepati in odločati. Gospod Kalagan, poslušal sem vas, čisto prav imate. To, ta mehanizem mora biti učinkovit tako, da bo mogoče stvari predvideti vnaprej in se pripraviti za naslednje krize, tako da ne bomo reševali samo eh, posledic preteklih kriz. Potem potrebujemo demokratično legitimnost tega mehanizma in eh, pri tem eh, bomo uporabili izkušnje iz časa, ko smo sprejemali nadzor, mehanizem za nadzor. Skratka, vse te teme so na mizi. Slišati je pripravljenost do kompromise, sedaj je treba odločno nadaljevati, kajti časa ni veliko. Vem, da je vaš parlament na to pripravljen. To sem razumel iz eh, te razprave. Želimo ambiciozen sporazum o robustnem mehanizmu, ki bo ščitil varčevalce, davkoplačevalce in celotno evropsko gospodarstvo. Tudi tu želim kot eh, komisar za notranji trg govoriti o pomenu eh, povezanosti enotnega trga. Nekatere države še nimajo evra in stabilnost evrskega območja je pomembna tudi za te države. In zato želim eh, uporabljati pravila na enak način za vse, zlasti pravila, ki se nanašajo na državne pomoči. Eh, samo na tak način bo mogoče zagotoviti celovitost trga. Moramo napredovati. In kot je rekel gospod Svoboda, kot je rekel gospod Verhofstadt tudi, zato potrebujemo nov mandat eh, za ECOFIN in to je poziv, ki ste ga dali in ta, eh, ta poziv lahko posredujem. Komisija je pripravljena odigrati svojo vlogo, svojo vlogo bo igrala še naprej, smo mobilizirani in vse to nam mora omogočiti gospe in gospodje, poslanke in poslanci, da oblikujemo, oblikuj, oblikujemo pravi evropski mehanizem. To je rekel gospod Kombandit, to je rekel gospod Svoboda. Ne pod potrebujemo zbirke nacionalnih interesov in komisija bo delala za to, da bomo na koncu imeli v rokah pravi evropski mehanizem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Gospod in gospodje. Hvala lepa za obrazložitve političnih skupin. Mislim, da se vsi strinjamo, da je bančna unija eden najpomembnejših, če ne kar najpomembnejši politični projekt v tem mandatu in da bi z vzpostavitvijo enotnega mehanizma za reševanje vzpostavili zelo pomemben projekt za finančno stabilnost ne samo v Evropmoču, temveč v celotni Evropski uniji. Razmere so sledeče. Odbor Ekon je decembra potrdil svoje stališče. Svet je svoje stališče določil naslednji dan. Sedaj moramo med obema zakonodajalcema doseči smiseln kompromis, dogovor, ki bo naletel na večinsko potreditev na obeh straneh. Vaše mnenje kot predstavniku političnih skupin, predsednice odbora, razumem tako, da menite, da je to ključnega pomena za celotno Evropsko unijo. Na dva elementa bi rad opozoril. Najprej, da je prostor za demokratično legitimiteto in preglednost Evropski parlament in da Evropski parlament ne more sprejemati, da bi bil izključen kot so zakonodajalec. Prosili ste, da naj svetu pošljem dopis, na katerem bi zahteval posebno sejo ekofina. To si želi velika večina političnih skupin. Tako da bom poslal ustrezen dopis svetu in dodal, da ste, gospod Barnier, pripravljeni sodelovati v imenu komisije pri teh prečasnih posvetovanjih. To bom posredal svetu, ki ga ni z nami. Harold. Gospod Rojl. Gospod predsednik, morda mi lahko kdo pojasni, kaj je ta neobičajen postopek pri tem vprašanju. Nisem razumel. Odbor je sklenil voditi dialog in ne imeti glasovanja v parlamentu. Potem smo začeli s pogovori, to se mi je zdelo odlično. Sedaj o tem plenarnem tednu pa dvakrat ločeno govorimo o tej temi v dveh dnevih. Tega tudi nisem razumel, še nikoli nisem doživel tega. Potem je dodatno napisan bil dopis z vaše strani in potem imamo tudi običajne poti trialoga. Zakaj? Torej, ne upoštevamo enega ali drugega postopka, zakaj mešamo. Tega ne razumem, tega nismo še nikoli storili. Vstaja kakšen razlog, zakaj sedaj ne uporabljamo običajnega postopka in mešamo oba postopka, to bi želel razumeti, kajti sicer se bojim, da bomo v prihodnje vedno darovali tako. Ob Sie ein einfaches Gemüt sind, Herr Reul, das überlasse ich Ihrer eigenen Feststellung. No, bom to prepustil vašemu razumevanju. Jaz pač sledim sklepu konference predsednikov in to je točno tisto, kar sem storil. In konferenca predsednikov je želela, da bi pred trialogom v sredo se tukaj posvetovali. Konferenca predsednikov je sklenila, da bomo po včerajšnjem trialogu danes do povdne da se bo konferenca predsednikov sestala s pogajalsko ekipo, to se je zgodilo, in da bomo potem imeli krok govorov političnih skupin, ki bodo izrazili mnenje političnih skupin v luči včerajšnjega trialoga. To se je pač ravno kar zgodilo. Poleg tega je konferenca predsednikov sklenila in že pred 14 dnevi, da bodo predlogi spremembe odbora Ekon dani danes na glasovanje s priporočilom, da potem nimamo končnega glasovanja. Mislim, da je bil motiv konference predsednikov ta, da bi svetu še enkrat pokazali, kako široko soglasje imamo tukaj za stališče Ekona, da to podpira plenarno zasedanje in da bodo potem pogajalci Eh, okrepljeni šli v pogajanje s svetom. Na konferenci predsednikov smo to sprejeli z veliko večino, razen dve politični skupini sta bili proti. Lahko pa se pogovorite z odgovornimi politične skupine ELS. A, ste to že storili prav. Seveda, zvesto izpolnjujem svojo dožnost in sem vam pač predstavil kako sem izvedel sklepe konference predsednikov. Gospod Rojl, ne, to ni bila moja spodbuda, to je bil sklep konference predsednikov. Sem pa to potrdil. Tudi sam. Tudi sam sem se s tem strinjal. Še kdo? Prosim. Hačimanski. Gospod Šimanski. Panie przewodniczący, panie i panowie. Gospod predsednik, gospe in gospodje, včeraj pred končnim glasovanjem o podnebni in energetski politiki do leta 2030 je takratni predsedujoči meni onemogočil, da povem svoje mnenje o končni obliki poročila. To je prav gotovo vplivalo na glasovanje samo. Popoldan sem eh, prejel obvestilo od predsedstva parlamenta, da predsedujoči ali predsedujoča takrat ni ravnal v skladu s poslovnikom. Vendar od predsednika parlamenta zahtevam uradno sporočilo v zvezi s to neprimerno prakso. Šimanski. Gospod Šimanski, upravičeno ste se javili k besedi včeraj ste pred glasovanjem prosili za besedo in sicer v pisni obliki prejšnji večer. Vi ste torej postopali popolnoma pravilno. Šlo je za napako takratnega predsedujočega. Besede niste dobili. Običajno se to označi v dokumente, ki jih ima predsedujoči pred seboj, potem pa se to ni zgodilo. Danes zjutraj smo imeli konferenco predsednikov skupin, tudi vaš eh, predsednik skupine je to omenil, o tem smo govorili, zadevo smo rešili. Rečem lahko le, da ljudje delajo napake, službe so naredile napako, opravičujem se vam za to in upam, da lahko sprejmete to obrazložitev. Vi bi morali dobiti besedo. Kelly, gospod Kelly. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Imam postopkovno vprašanje in sicer v zvezi s sklepom konference predsednikov za to, da bi preložili razpravo o tem opustošenju, ki se je zgodilo na južnem delu Evrope, Španija, Portugalska, Italija, Francija. Tam je bilo zelo veliko katastrof zaradi neviht in poplav. To vpliva življenje zelo veliko ljudi. Mislim, da bi tokrat morali imeti razpravo na to temo, zato da pokažemo solidarnost z ljudmi. Zakaj smo to preložili? Še posebej zato, ker med uh, pol deseto in enajsto ni bilo praktično nič na programu. Zanima me, ali bi to lahko imeli na programu naslednjič. Uh, In zanima me, ali bomo lahko izrazili solidarnost z ljudmi, ki so jih nesreče prizadele. Hvala lepa, to je eh, španski kolega včeraj zahteval prav tako. Kelly, Gospod Kelly, tudi tukaj gre za odločitev konference predsednikov. Skupine niso želele, da bi imeli danes dopoldan to točko na dnevnem redu seveda se lahko vsak čas pojavi na dnevnem redu. Pristojni odbor se bo ukvarjal s tem in uh, potem se bo pojavila tudi možnost, da bi to imeli na dnevnem redu na naslednjem plenarnem zasedanju. Gospod Golniš. Gospod. Herr Goldnich, un moment, s'il vous plaît. Sie wollten noch zu diesem Punkt das Wort. V zvezi s tem, gospod Svoboda, o tem, kar je govoril gospod Kelly, izvolite. Gospodu Kellyju sem želel povedati le, da že imamo zahtevo za to, da bi imeli to na dnevnem redu, kajti tudi v drugih regijah, v Avstriji, v Italiji, zaradi velikih snežnih neviht prihaja do težav in poplav. Zahtevali smo že torej, da bi na naslednjem parlamentarnem zasedanju o tem govorili in eh, pričakujem, da bo vaša skupina to podprla. Herr Golnič, bitte gospod predsednik zelo kratek bom zelo dobro je da ste priznali v svoji funkciji napako ki je bila eh, narejena in zaradi katere je trpel gospod Šimonski ampak naj povem naslednje to kar se pričakuje od nekaterih členov tega parlamenta to niso opravičila gospod Šimonski je najavil da kot poročevalec priporoča, da se glasuje proti besedilo. To je dokaj eh, redko. In če bi on bil lahko govoril, bi bilo to odločilno vplivalo na rezultate glasovanja. Zato lahko legitimno mislimo, da glasovanje ni bilo uh, pravično, določene pravice niso bile spoštovane in zaradi tega menim, da bi morali glasovanje o tem tekstu ponoviti. Hvala. Ja, gospod Golniš. To vprašanje smo obravnavali zelo intenzivno, tudi z vidika poslovnika.